upam, da boste pravzaprav parlament in eh, komisija skupaj poskrbela za napredek pri tej strategiji. Hvala lepa. S tem smo zaključili to razpravo. V sredo ob 12.30 bomo glasovali o tem besedilu. Sedaj se bomo lotili poročila gospoda Koha in gospe Sehnalove o ikolo novi storitvi 112 eh, za državljane. In sedaj imamo pač torej eh, dva poročevalca, oba dva dobita eh, štiri minute, gospod Koh. Gospa predsedujoča, na tisoče ljudi bi lahko danes še živelo ali pa ne bi bilo resno poškodovanih, eh, če bi bilo posredovanje po njihovi nesreči v okviru tako imenovanega zlatega pravila prve ure hitrejše ekol sistem eh, ne more preprečevati nesreč in to je sistem, o katerem danes eh, govorimo. Gre le za sistem, ki naj bi pomagal v eh, primeru hudih nesreč. Potrebno se je izogniti zlorabam in ta sistem naj bi vzpostavil povezavo z avtomobilom in podal ključne informacije o nesreči. Odgovornost za delovanje tega sistema pa je v rokah držav članic. Če ta sistem eh, ni povezan z centrom za obveščanje, potem eh, tudi ne podaja nobenih informacij. Ko pa pride do prometne nesreče, eh, se sistem aktivira in potem eh, pošlje minimalno količino podatkov centru za obveščanje. Pri tem eh, bi morali biti spoštovani evropski standardi, ki bi omogočili, da se ta klic obravnava kot klic usilim. Seveda pa morajo države najprej nadgraditi svojo infrastrukturo. Želimo, da bi ta sistem eh, e-call temeljil eh, na številki 112 za klic v sili. Želimo tudi, eh, da bi bili sistemi usklajeni v različnih državah članicah. Kasneje bi se lahko eh, ta sistem uporabljal tudi eh, za določanje razpoložljivosti parkirnih mest eh, ali pa za preprečevanje prometnih zamaškov oziroma za posredovanje informacij o prometu. Ta sistem naj bi bil ugrajen v nove avtomobile. vse to pa bi bilo povezano tudi z eh, vlečnimi službami, z zavarovalnicami in tako naprej. 85 odstotkov eh, voznikov tovornjakov eh, si želi takšen sistem, zato mislim, da ne smemo zavlačevati, pa tudi ne priprečevati uvedbe tega sistema. Upam, da bo parlament jutri podprl to poročilo. Hvala lepa, beseda ima gospa Senatova slovo, važeni pane komisarji, kolegini a kolegove. Hvala lepa. Spoštovani gospod komisar, dame in gospodje, kolegice in kolegi. Uvedba sistema e-call je predmet živahne razprave. V 70-ih letih so bili izvedeni določeni preizkusi In takrat je, bilo, takrat je prišlo do uvedbe varnostnih blazin. Danes govorimo o nadgradnji varnostnega sistema v avtomobilih, namreč o sistemu e-call. Ta sistem bo deloval oziroma naj bi deloval podobno kot varnostna blazina. Ta se samodejno sproži v primeru nesreče. Sistem e-call pa bi v primeru hujše prometne nesreče samodejno sprožil klic v sili. Tako bi vzpostavil povezavo z najbližjim centrom za obveščanje, tudi če potniki ne morejo govoriti in eh, na ta način bi lahko bila hitro zagotovljena pomoč. Veliko je žrtev hudih prometnih nesreč in zato je jasno, da potrebujemo ta sistem e-call. Zakaj eh, tega sistema še nimamo? Strokovnjaki so že leta 2002 imenovali oziroma določili uvedbo tega sistema eh, kot eh, eno izmed glavnih prednostnih nalog. Vendar ta sistem še zmeraj ne deluje. Le nič cela 4 odstotka avtomobilov ima ugrajen eh, sistem e-call, vendar pa ta ne zagotavlja storitev posod v Evropi. Evropska komisija je eh, sprejela tri dokumente na to temo. Objavila pa je trenutno le enega in sicer priporočilo komisije, ki se nanaša na države članice in pa na operaterje mobilnih omrežij. Nažalost pa ni bil objavljen drugi del, ki naj bi sledil temu priporočilu. In sicer gre za predlog uredbe, ki naj bi zahteval obvezno uvedbo avtomobilske naprave za storitev e-call. Jutri upam, da bomo podprli stališče, skupno stališče odborov za promet in notranji trg in da bo Evropski parlament dal podporo sistemu e-call. S tem bomo podali jasno sporočilo Evropski komisiji, da nadaljno zavlačevanje ni več sprejemljivo. Od leta 2015 bi morali državljani imeti na voljo sistem e-call z povezavo s številko zaklic v sili 112 in eh, ugraditev tega sistema ne bi smela biti odvisna od eh, tega, kako luksuzen je avtomobil, za katerega se posameznik odloči. Rad bi se zahvalil vsem za sodelovanje pri pripravi tega uravnoteženega poročila. Eh, Sedaj pa smo pri postopku pritegnite pozornost predsedojočega. Preveč se vas je javilo k besedi, zato vam ne bomo mogli vsem dati besedo. Ampak naj začnem z gospodom. Děkuji, pane předsedající. Jako lékařka vím, že. Najlepša hvala. Kot zdravnica vem, da so v ekstremnih situacijah pomembne sekunde. Na ta način lahko rešimo veliko človeških življenj in zaradi tega že leta zahtevamo uvedbo sistema e-call posod v Evropski uniji. Ta sistem bi omogočil hitrejši in natančnejši odziv, hkrati pa bi prispeval tudi k boljšemu upravljanju prometa. Na ta način bi se lahko izognili prometnim zamaškom in pa prometnim nesrečam. Tehnologija bi nam uvedbo takšnega sistema že zdavnaj omogočala. V Nemčiji so pred dvema letoma vgradili takšen sistem v reševalna vozila. Ta vseevropski sistem bi moral biti na voljo za ston in bi predstavljal dodano vrednost eh, Evropske unije. Hvala lepa. Besedo ima gospa Gurmaj. Hvala lepa, dragi kolegi. Naj se najprej zahvalim obima poročevalcema za odlično sodelovanje pri pripravi tega poročila. Potrebujemo sistem e-call v vseh novih avtomobilih od leta 2015. Upam, da bo parlament eh, podprl eh, to poročilo in upam, da bo to podlaga za zakonodajni predlog komisije leta 2012 sistem e-call naj bi stal manj kot 100 evrov na avtomobil. Verjamem, da bi lahko ta sistem uvedli posod po Evropski uniji eh, le, če bo uvedba obvezna. Zaradi tega pozivamo Evropsko komisijo, da pripravi zakonodajo, za uvedbo tega sistema eh, leta 2015. Sistem e-call bi moral biti na voljo vsem državljanom Evropske unije. Najlepša hvala. Hvala lepa, besedo ima gospa Sinclair. Ne, gospe Sinclair ni v dvorani, zato dobi besedo gospa Zaborska. Vem, Vieme, že sprava poje. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tema tega poročila je zelo pomembna. Gre za novi sistem, ki bi moral olajšati pomoč številnim evropskim državljanom, ki se znajdejo eh, v hudih prometnih nesrečah. Sistem e-call bo odvisen od odgovornega odnosa držav članic. Sama bi rada spregovorila o dejavnostih Slovaške na tem področju. Imamo načrt za izobraževanje enot eh, za reševanje. Izobraževanje je namreč ključnega pomena za dobro delovanje tega sistema. Enote za reševanje so torej vključene v obsežno izobraževanje, učijo se recimo jezikov, jezikov Evropske unije in tako naprej. Veseli me tudi, da se to izobraževanje financira iz eh, sredstev Evropske unije. Gospa Prednergast. Hvala lepa prometne nesreče igrajo pomembno vlogo v naši družbi in uvedba sistema e-call bi omogočila eh, rešitev številnih eh, človeških življenj. Čeprav je sistem eh, e-call že deset let prednostna naloga, še zmeraj ni bil uresničen. Tržni pristop eh, je tukaj prevladal. Zaradi tega se zahvaljujem gospodu Kohu in gospe Senalovi za to poročilo ki zahteva obvezujočo uvedbo sistema e-call v vseh vozilih do leta 2015. Potrebno je zagotoviti vse evropsko izvajanje in komaj čakam, da se bodo prednosti sistema e-call eh, pokazale na podeželju, kjer bi se lahko čas odziva zmanjšal za polovico. Še prav posebej, kadar je težko določiti lokacijo avtomobila. Pozivam Evropsko komisijo, da uresniči sistem e-call. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Tikal. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. V Evropski uniji je v lanskem letu umrlo 31 tisoč ljudi, veliko ljudi pa je bilo poškodovanih v hudih prometnih nesrečah. Sistem e-call bi zmanjšal odzivni čas eh, enot za reševanje. Če uvedemo zasebni sistem, ali pa javni, kadar zasebni sistem uh, ni na voljo. To je odločitev, ki jo bo potrebno sprejeti. Mislim, da bi lahko za uvedbo tega sistema uspodbojili tudi inovacije v Evropski uniji. Tudi sistema EGNOS in Galileo bi lahko prispevala k eh, boljšemu upravljanju prometa. Vendar pa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 Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, rad bi se zahvalil Evropskemu parlamentu, še prav posebej pa odboroma za promet in pa za notranji trg in pa poročevalcem, gospe Senarovi in gospodu Kohu, ki sta pripravila to odlično poročilo o sistemu e-call. E-call je ena izmed šestih prednostnih nalog eh, v okviru pobude eh, inteligentni prometni sistemi. Sistem e-call bo znatno izboljšal odzivni čas enot za reševanje. Ta sistem naj bi temeljil na številki 112 za klic v sili. Ta sistem je že nekaj časa prednostna naloga Evropske komisije in pozdravljam močno podporo Evropskega parlamenta, ki je izražena v tem poročilu, o katerem boste glasovali jutri. Septembra 2011 smo sprejeli priporočilo namenjeno operaterjem mobilnih omrežij. Pripravljamo eh, še eh, dva akta, ki naj bi omogočila uvedbo tega sistema do leta 2015 pripravljamo zakonodajo za ugradnjo tega sistema v avtomobile in eh, v prihodnih mesecih jo bomo predložili Evropskemu parlamentu. Evropska komisija eh, naj bi eh, sprejela tudi direktivo o posodobitvah infrastrukture centrov za ozaveščanje in tudi ta zakonodaja je že skoraj da zaključena to poročilo poziva k obvezojoči uvedbi sistema e-call in sicer eh, povsod po Evropski uniji. To je jasno sporočilo vsem deležnikom. Mislimo, da bi eh, bila obvezujoča uvedba sistema e-call eh, koristna za vse, ne le za evropske državljane, ampak tudi za evropsko industrijo. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo, da bo do vsi posamezni deli sistema e-call eh, pričeli delovati do datuma obvezujoče uvedbe tega sistema. Kot predlaga poročilo, bo Evropska komisija podprla tudi kampanje za ozaveščanje in izobraževanje, tako da se bo sistem e-call tudi pravilno uporabljal. Zagotoviti eh, bomo skušali tudi pomembno vlogo eh, potrošnika in pa možnost izbire stranke. Upam, da bo nam uspelo uvesti e-call, na ta način bodo naše ceste varnejše in rešili bomo dragocena življenja naših državljanov. Closing. Najlepša hvala, hvala lepa gospod komisar. Zaključujem to razpravo, glasovali pa bomo jutri ob 12.30. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. To pa je poročilo, ki ga je pripravila gospa Rodikraca Cagaropolo. Gre za privlačnost za naložbe v Evropo.